člen 154 poslovnika, predlog uredbe sveta o spremembi uredbe številka 1150 skozi 2000 o izvajanju sklepa 2007 skozi 436 evrotomu sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti. Prvi dobi besedo gospod Artui, predsednik odbora za proračun. Sir, Eh, postopkovno vprašanje. No. Okay. Eh, ta eh, prošnja za nujni postopek odpira tra vprašanja. Najprej v treh tednih v treh tednih usklajevanja o osnutku proračuna za leto 2015 in o rebalansu proračuna za leto 2014 je bil svet popolnoma mobiliziran eh, s tem vprašanjem. V tolikšni meri, da ni mogel oblikovati svojega stolišča eh, šele nekaj ur pred eh, začetkom Eh, oziroma pred koncem pogajanj in zaradi tega so eh, pogajanja tudi eh, propadla. In to kaže tudi na inteligenco sveta. Drugo vprašanje oziroma druga tema. Komisija je predlagala, da se 420 milijonov dobi iz virov carin ampak da se ta denar potem vrne državam članicam Evropske unije, ne da se porabi za druge zadeve. Želim povedati naslednje, kar zadeva eh, retroaktivnost po eni strani in pa nujnost po drugi, se je treba odločiti za eno ali drugo. In ker smo se Eh, odločili za retroaktivnost, torej ni nobenega eh, razloga za nujni postopek. In zaradi teh eh, treh elementov ne razumem tega postopka in to sem želel povedati pred tem parlamentom. Hvala, sedaj pa dva soporočevalca o tej zadevi. Sorry, I beg your pardon, sir. I didn't see you there. Point of order. You... Oprostite, imate postopkovno vprašanje. Oh. Go ahead. Uh, Señora presidenta, hay un problema. Y... Gospa predsedujoča, tukaj obstaja nek problem. Namreč poslanci ne morejo vstopiti v dvorano zaradi velike kolone avtomobilov, Nekateri ljudje sicer bojkotirajo ta sestanek, veliko pa jih spoh ne more priti sem, zato naša zasedba ni popolna in to se mi zdi bistvenega pomena. Um, Hvala lepa, ampak veliko kolegov je v dvorani in še več jih prihaja, ampak razumem uh, vaš pomislek. Gospod Tarabela. Gospa predsedujoča, naj vas pomirim, naj vam pomirim. Eh, zagotovim, da socialisti in demokrati ne bodo prišli eh, pozneje. Eh, ko bodo prišli, bodo vsi prišli na enkrat. Sem vas želel pomiriti, gospa predsedujoča. Hvala za ta zagotovila. Vseeno lahko slišimo prispevke kolegov. Slišali bomo dva soporočevalca, najprej za minuto in pol, gospod Depri gospa predsedujoča kolegice in kolegi e, svet zahteva nujni postopek zato da bi nekaterim državam članicam omogočili odložiti plačila ki bi jih morali e, opraviti že prvega decembra v proračun e, evropske unije in to po pravilih ki so jih te države same sprejele in danes to ni nujno čeprav bi za nekatere države članice naša odločitev utegnila biti težka in treba je realizirati vse angažmaje in vse prioritete nujni postopek oziroma nujno danes je to da se potrdi eh, rebalans proračuna za leto dva tisoč štirinajst kar je nujno potrebno zato da se stabilizira znesek eh, neplačanih računov ki bo konec leta dosegel trideset milijard evrov. danes se moramo nujno dogovoriti o večletnem eh, načrtu o, Eh, od plačil neplačanih faktur in to tako, da se, zmanjša, eh, da se zmanjšajo eh, dovoljenja za obveznosti ali pa da se tako zmanjša število računov da bi glasovali za nujni postopek, bi s tem svet še več časa imel za to, da bi se ukvarjal se svojimi notranjimi vprašanji in to bi seveda škodilo Evropski uniji. Hvala. Gospod Levandovski, kot so poročevalec za minuto in pol. Samo da dopolnim prejšnjo izjavo, da dopolnim to zahtevo za nujni postopek v skladu z 154. členom poslovnika. Namreč glavni namen tega glasovanja je, da se soočimo z problemom pomankljivih eh, plačil v proračune Evropske unije, zato lahko izpolnimo svoje zaveze. Kar se tiče lastnih sredstev, je to bila soglasna odločitev držav članic Vse so se s tem strinjale in če bomo to sedaj spreminjali, potem to pomeni, da bodo nekatere države dobile preveč denarja, druge pa premalo. Ampak, eh, če bodo vse države članice um, izpolnile svoje zaveze, bo vse v redu. Sedaj pa zahtevamo to glasovanje za nujni postopek, zato da bi dosegli več. Uh, fleksibilnosti za določene države članice. Mi smo na to pripravljeni, ampak ne eh, skozi glasovanje eh, o zahtevi za nujni postopek, ampak na ta način, da eh, bolj korenito rešimo ta problem. Če ne bomo plačevali naših računov, bo na kocki naša verodostojnost in s tem bomo spravili v težave posameznike in pa podjetja. The budget Hvala lepa. Slišali smo stališča predstavnikov odbora za proračun. Ali kdo želi govoriti v prid zahtevi sveta? Nihče ni nakazal, da bi želel besedo. No, predlog, o tem predlogu lahko potem sedaj glasujemo. Kdo je za? proti, vzdržani. Zavrnjeno. The next item on the agenda... Naslednja točka na dnevnem redu. Prosim za mir v dvorani. Kolegi, nadaljujemo z razpravo. Če želite zapustiti dvorano, potem naredite to tiho. Sedaj pa vprašanje za ustni odgovor za razpravo za poslovanje in socialni vidik iz strategije Evropa za leto 2020. Na začetku bom dala besedo gospe Ulskog za pet minut